trge za izjavo Sveta in komisije glede nadzorovanja odvetnikov v Evropski uniji. Še enkrat eh, vabim gospod Kalino Lukaševico. Hvala lepa, gospoda predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Svet se je bil zaprošen, da nekaj povije na temo nadzorovanja odvetnikov v Evropski uniji. Vem, da je bilo postavljeno ustno vprašanje na strani eh, kolegice Sargentini eh, glede domnevnega prisluškovanja odvetniške ški firmi strani obveščevalne službe neke države. Ne povem, da predsedstvo sveta ni. Eh, Eh, zmožemo podati nobenega komentarja eh, na domnevno nadzorovanje strani obveščevanih služb držav članic eh, pri odvetniških pisarnah. Seveda mora države poskrbeti za svojo notranjo varnost. To je tudi v njihovi izredni pristojnosti. Eh, svet, eh, svet zaradi tega nima informacije o kakršnikolih eh, aktivnosti nadzora strani agencij, ki so pristojne za zagotavljanje državne varnosti. Naj tudi povem, da je zbiranje in obdelava podatkov strani obveščevalnih služb držav članic nekaj, kar evropska zakonodaja trenutno ne ureja. ne eh, z okvirnim skletom glede varstva podatkov iz leta 2000, kot tudi ne direktive iz leta 1999. Predlog iz leta 2012 glede uh, uredbe o varstvu podatkov in uporabo podatkov strani eh, javnih organov za mm, boj in pregon kaznevih dejanj eksplicitno navaja, da to ne velja za obdelavo osebnih podatkov. Uh, v okviru dejavnosti, eh, ki zagotavljajo nacionalno varnost. Iz tega razloga predsedstvo ne more podati izjave eh, glede domnevnih aktivnosti in njihove skladnosti za listino o temeljnih pravicah. Direktiva o dostopu do pravne pomoči pravi, da države članice morajo spod, spoštovati zaupnost eh, odnosa med osumljenci kaznevih dejanj in njihovimi pravnimi zastopniki pri izvajanju oziroma uresničevanju svoje pravice dostopa do pravne pomoči. Vendar pa eh, ta direktiva ne vpliva na delo, ki ga opravljajo nacionalne obveščevalne službe, pri zagotavljanju nacionalne varnosti v skladu z evropskimi pogodbami. Gospa predsednica, poslanke in poslanci, hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, zdaj pa gospa Jurova v imenu komisije. Eh, komisija je zaskrbljena ob eh, objavah v medijih glede nadzora nad komunikacijo med odvetniki in eh, strankami. Gre za zaupno komunikacijo v skladu z sedmim členom eh, kot tudi 47. in 48. člena listine temeljnih eh, pravic. Pričemer pa je treba povedati, da ta listina velja samo v primeri, ko države članice izvaja evropsko pravo. Vprašanje nacionalne varnosti še vedno ostaja v izključni pristojnosti držav članic. Ko države članice izvajajo tajne, tajni nadzor eh, zaradi namenov nacionalne varnosti, delujejo zunaj zakonodaje Evropske unije, zato tudi velja listi na temeljnih pravic. Zato moramo seveda te primere obravnavati tudi v skladu sodno prakso. Vsaka država, ki želi izkoristiti svoje izjeme, mora dokazati, da se je k tem ukrepom zatekla za obrambo osnovnih eh, varnostnih eh, načel. Pričemer imamo striktna določila, ki veljajo za to vrstne primere treba zagotoviti tudi visoko stopnjo pravic do poštenega sojanja. Od leta 2009 smo na tem področju zelo napredovali z sprejemom treh direktiv glede pravice do eh, tolmačenja in prevajanja v letu 2010, eh, pravice do informiranja iz leta 2012 in zadnjo direktivo glede pravice do dostopa do pravnega zastopnika oziroma odvetnika pravica do dostopa do odvetnika je nekaj, kar morajo države članice začeti izvajati do 31. oktober leta 2017. Komisija pa bo spremljala implementacijo teh določil. Četrti člen natančno predeluje načelo spoštovanja zaupnosti komunikacije med osumljenci ali obdolženci, obdolženci z odvetniki pri eh, uresničevanju svoje pravice dostopa do odvetnika. Pričemer je treba povdaniti, da se direktiva osredotoča na pravice osumljenih in obdolženih v, v kazenskih zadevah. Zato v svojih uvodnih izjavah tudi navaja, da zaupnost velja samo za komunikacijo pri zagotavljanju pravice do obrambe osumljene ali obdolžene osebe. Ne pa velja za odvetnike, ki delujejo, v, ki so udeleženi pri kriminalnih aktivnosti osumljene ali obdolžene osebe. Hvala lepa. Zdaj bomo začeli z govorniki po eh, politični skupini. Gospod Lenar, za minuto in 30, izvolite. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, odnose in komunikacija med stranko in eh, odvetniki eh, so posebne vrste. Zaupnost takšnega odnosa in komunikacije je ključnega pomena. Eh, za ohranjanje zaupanja ljudi v pravno državo. Zato je to tako zelo pomembno za delovanje naših eh, demokratičnih sistemov. Hkrati pa to ne pomeni, da nikoli ni mogoče zbirati podatkov, informacij o tej komunikaciji, da je to načeloma nezakonito. Eh, prisluhi pogovorom eh, med odvedniki in osumljenci mora biti dovoljeno v eh, določenih primerjih, eh, če imamo spostavljena določe, določena jamstva in če gre za razloge zagotavljanja nacionalne varnosti. Tudi če gre za javno varnost, je prisluškovanje takšnim pogovorom Eh, pomembno za to, da zagotovimo varnost državljanov. Eh, malce se sprašujem, kakšen je smisel te današnje razprave. Svet in komisija sta že jasno eh, povedala, da tukaj gre za zadeve v nacionalni pristojnosti. Nadzor nad obveščevanjimi službami v, na nizozemskem je predložila poročilo, ki je bilo predloženo tudi parlamentu. In zato sem mnenja, da morajo nacionalne obveščevalne službe upravljati svoje delo, kot tudi nacionalni parlamenti. Eh, gospod Lopes Aguilar, ste našli svoje mesto, zdaj imate besedo. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospe komisije, eh, gospe komisarki. Vtis eh, lahko dobimo, da gre za razpravo o mm, neki postranski zadevi v primerjavi z vsemi drugimi zadevami, s katerimi se ukvarjamo. Vendar pa to ne drži. Gre za zelo pomembno zadevo. Gre za nadzor nad odvetniki v Evropski uniji v eni od ustanovnih članic Evropske unije. Tukaj gre za ogrožanje temeljnih svoboščin, eh, posege v zasebnost in zasebno komunikacijo in pravico do obrambe. Eh, to ne velja samo za odvetnike na nizozemskem, ampak eh, zadeva tudi odvetniško srednjo posod v Evropski uniji s tem nadzorom, s tem univerzalnim vohunjenjem strani obveščenja reševalnih služb, varnostnih služb. Eh, menijo države, da lahko naredijo vse, kar želijo, ker jim tehnologija to omogoča. Naša dožnost je, da jim povemo, da to ni prav in jih eh, moramo tudi ustaviti z listino o temeljih eh, svoboščin, z Lizbonsko pogodbo in z možnostjo Evropskega parlamenta, ki lahko tukaj deluje kot so zakonodajalec in tudi vpliva na kazenski pregon. To mora, to je treba preganjati in tudi kaznovati. Če gre za kršitev temeljnih sloboščin, pravice do eh, obrambe do odvetnika, ki mora biti popolnoma neodvisen v celotnem eh, procesu, tudi v okviru policijske preiskave. Kar zadeva nadzor eh, strani Evropskega parlamenta, moram povedati, da čutim dožnost, da se tukaj vključimo, tudi komisija mora zadevo raziskati, kaj takega se v prihodnosti ne sme dogajati in zato se zauzemamo. Hvala lepa, eh, gospa Vikström, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica. En od stebrov pravne države v Evropi je pravica do zaupne komunikacije z odvetnikom. Četrti člen direktive iz eh, leta 2013, kot tudi eh, listi na temeljnih pravic, eh, opozarjajo na to. Če naše obveščevalne službe zbirajo informacije o komunikaciji med odvetniki in njihovimi strankami, to pomeni kršitev tega temeljnega načela. In s tem se tudi kršijo načela pravne države v naših državah članicah. Šlo je za nadzor nad odvetniško pisarno Brake in Olivera iz Nizozemske, eh, ki jim je prisluškovala obveščevalna služba eh, nizozemske. To je tak eh, primer. Zato želim odgovor na, od komisije in sveta, ali menite, da je takšno prisluškovanje v skladu z evropsko zakonodajo, z evropsko pogodbo in eh, z mm, listino pravic, ki jih imajo evropski državljani če ste mnenja, da to sodi na področje nacionalne varnosti, potem bi me zanimalo, kako definirate pojem nacionalne varnosti. Ali menite, da eh, to avtomatsko privede do tega, da so evropski državljani v takih primerjih brez vsakršnih pravic? Moje vprašanje je, kakšne ukrepe nameravata sprejeti komisija in svet eh, za zagotavljanje zaupnosti komunikacije med eh, odvetniki in njihovimi strankami. In drugič, nameravate sprejeti konkretne ukrepe proti državam članicam. In še tretje vprašanje, eh, dokdaj boste povratno poročali parlamentu gled, z sprejemljivo definicijo nacionalne varnosti. Hvala lepa za minuto 30 gospod Joristija Bounce. Hvala lepa, gospa predsednica. Tukaj bi govoril predvsem o položaju v Baski. Gvardija Sevil je eh, aretirala 17 oseb, 12 od njih je odvetnikov, ki zastopa eh, baske, baskičke opornike. Včeraj naj bi jih obsodili zaradi eh, njihovega dela na tem eh, področju. Aretacija je potekala dva dni po eh, tem, ko so mnogi protestirali proti eh, kršitvam pravic eh, aretiranih eh, oziroma zapornikov. Sredstva, ki so izbrali protestanti, so bila zaplenjena v bistvu pa so orientirani zato, ker so se zauzemali za pravice zapornikov, kar je nedopustno. Države članice ne smejo nekaznovano neka znova ukrepati na področju kršitve temeljnih pravic, če se ljudje zauzemajo. Eh, za temeljne pravice in sicer samo za ciljem maščevanja. Če bi se to zgodilo kje druge, bi bil to grozen skandal in eh, Evropski parlament bi sklical izredno sejo in obravnaval zadevo po nujnem postopku. Gre za pravice, torej gre za položaj eh, v Španiji. Španija se hitro oddaljuje od eh, tega, če mora pravimo pravna država. Zato pozivam k takojšnjem okrepanju na tem področju. Predsednica prekinja govornika. Hvala lepa, gospa Sržentini, za minuto in 30. Danke, Europejane... Hvala lepa, evropejci si želijo pošteno državo, ki spoštuje svoje zakone in to zaupanje je bilo okrnjeno z odkritjem prisluškovanja detniški eh, firmi. Dejstvo, da lahko obveščevalne službe sredi Evropske unije prisluškujejo uh, Eh, odvetnikom. To se je zgodilo na nizozemskem, kjer je notranji minister eh, priznal, da so dolgo prisluškovali odvetniški pisarni v Amsterdamu. To pomeni kršitev načela zaupnosti komunikacije med odvetniki in eh, njihovimi strankami. Kako bo potem z odnosom med zdravniki in pacijenti? Tukaj ne gre za nacionalno varnost in nacionalne interese, ki se ščitijo, gre za kršitev četrtega člena iz direktive iz leta 2013, ki zagotavlja zaupnost te komunikacije. Poleg tega imamo tudi listino eh, temeljnih pravic, kjer se zagotavlja pravica do poštenega sojenja in vse to so kršitve. Eh, teh eh, členov, zato sprašujem gospod Jarovo in tudi gospoda Timmermansa, ki dobro pozna položaj na nizozemskem. Vse boste povezali z pristojnimi organi in jasno povedali, da so kršili eh, zakone in ali boste opozorili druge države članice, da spoštujejo to zaupnost. Hvala lepa, gospod Fos, za minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsednica. Ponavljal se bom, ampak res je in ostaja res, da odnos med eh, odvetnikom in njegovo stranko temelji na zaupnosti. Tukaj gre za poklicno tajnost in to ne velja samo za odvetnike, ampak tudi za zdravnike in novinarje. In to je tudi en eno temeljnih elementov vseh eh, demokracij, torej tudi vseh eh, član, držav članic Evropske unije. Države, eh, državljani Evropske unije moramo ohraniti to pravico kot enega temeljnih stebev demokracije, vendar imam tukaj vendar le občutek, da gre za izjemen primer, ki igra pomembno vlogo na področju notranje varnosti, nacionalne varnosti in zato mislim, da imamo tukaj tudi o opravka z omenjenimi pristojnostmi Evropske unije, ker gre za vprašanja nacionalne varnosti. Kot je bilo že rečeno, nacionalna varnost je v izključni pristojnosti držav članic svet, torej ne more, sploh ne more ukrepati proti kršenju zaupnosti komunikacije med odvetnikom in stranke. Tukaj so pristojni organi nizozemske, notranje ministrstvo, ministrstvo za pravosodje in nizozemska je dovolj pravna država, da lahko eh, ustrezno opravi svojo preiskavo. To tudi ni eh, država, v kateri vlada popoln nadzor. Gospod eh, Albrecht je naslednji za eno minuto. Hvala lepa, predsednica. Mislim, da moramo govoriti o dveh zadevah. To ni prvi primer, ko se neka država članica skriva za izjemo nacionalne varnosti, ki je zapisana v evropski pogodbi. Slišali smo za, predme, za primer, ko je britanska obveščevalna služba uničila informacije novinarjev za takšnim upravičilom, zdaj imamo primer nadzorovanja odvetnikov, tudi v imenu nacionalne varnosti. Mislim, da je skrajni čas, da komisija zadeve preišče in pa vpraša sodišče v Evropsko sodišče, kakšna je natančna opredelitev pojma nacionalne varnosti. Komisija to zdaj mora narediti in Evropski parlament mora to tudi zahtevati. Drugo vprašanje, o katerem moramo govoriti, je, kaj eh, nadzor eh, naredi odvetnikom in novinarjev. Sploh v primeru odvetnikov, moram povedati, po napadih, eh, ki smo jih videli prejšnji teden, govorimo spet o hrambi podatkov, to se nanaša tudi na novinarje. Tukaj se moramo vprašati, kako bomo zavarovali pravice, če bomo zbirali vse te podatke. Imamo tri osebe v keč. Dijaj za eno minuto, gospod Pulček je prvi. Pani ministr predsednik je. Hvala lepa, gospa predsednica. žal nisem mogel govoriti pri kvotah, ampak bom zdaj izkoristil svojo priložnost in eh, podal svojo izjavo. Eh, komisarka je citirala člene iz listine, ki jasno pravijo, da Evropska zakonodaja pozna eh, ta koncept. Vprašanje pa je, ali lahko Evropska unija vpliva na države članice, ki pa so odgovorne za prenos te zakonodaje v svojo zakonodajo. Vprašanje je, če država članica krši ta načela, kdo jo lahko prisili, da se drži načel iz listine temeljnih pravic, kdo lahko to sankcionira. O tem bo treba razmisliti, kajti medsebojna zaupnost oziroma zaupnost med odvetnikom in njegovo stranko je nekaj nedotakljivega in eh, tukaj ne eh, smemo dopustiti kršitev. Hvala lepa, gospa Anderson, za minuto. Pravica do zaščite osebnih podatkov je ogrožena na različnih področjih, tudi v Baski moramo obsoditi primer okrepanja proti 12 odvetnikom prišlo je tudi do ustreznih posegov, vključno z predstavniki sindikatov. Odvetniki morajo imeti možnost izvajati svoje poklice brez oviranja in grože na Irskem. Vemo, kaj se dogaja, če želi država preprečiti odvetnikom, ki se borijo za človekove pravice, eh, preprečiti, da opravljajo svojo delo v povezavi z eh, državnimi organi. Tukaj smo zelo dobro videli, kaj se v takih primerih zgodi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Korav za eno minuto. Grazie, grazie presidente. Hvala, gospod predsedujoče. Ne strinjam se s kolegom Lenarsom, ko pravi, da govoriti o ustnem vprašanju in ta razprava ni pomembno. Mislim, da tema, o kateri je govorila kolegica Sargentini, je zelo pomembna. Ne bi želel, da zaradi nacionalne varnosti bi končali v policijski državi, kjer bi lahko poteptali temeljne pravice, to je pravica do zasebnosti, do pravne države, pravičnega procesa. Treba je razumeti, da obstajajo pravice, ki smo jih težko dosegli in če se jih krši, potem moramo imeti postopke, ki so gotovi, ne pa neko skrito družnjo. Direktiva iz leta 2013 se tukaj krši In to, kar se je zgodilo na nizozemskem, bi se lahko zgodilo kjerkoli v Evropi. In zato je pomembno, da komisija in svet uh, zavzamete stališče tudi o posameznih državah članicah. Hvala. Povedo, madam eh, Jurova. Hvala lepa. Gospa Jurova za komisijo, izvolite. Gospe in gospodje, strinjam se, da gre za resen problem. Še enkrat pa moram ponoviti, da je to trenutno v pristojnosti držav članic. Eh, imamo pravila za druge vrste nadzora eh, strani nacionalnih varnostnih organov. Evropska komisija spremlja implementacijo eh, direktive o pravici za dostopa do odvetnika, ki opredeljuje, kot sem že povedala, načelo spoštovanja, zaupnosti, komunikacije med osumljenimi in obdolženimi osebami z njihovimi odvetniki. Takšno je pač trenutno stanje. Bo pa komisija skrbno spremljala razvoj dogodkov na evropski ravni, tudi eh, primere, ki jih obravnava Evropsko sodišče in odbor za človekove pravice. Hvala lepa. Hvala lepa. In za zaključek, gošpa Karina Lukaševica. Gospa podpredsednik za spoštovanje poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za izraže na mnenja v tej razpravi. Na vsak način bom zagotovila, da bo svet seznanjen z to razpravo. Ampak kot sem povedala že na začetku, svet o specifičnem primeru, ki je predmet te razprave, ni razpravljal. Ehm, še posebej pa ni sprejel mnenja glede tega iz razlogov, ki sem jih v vodoma že pojasnila. Gre za pristojnost eh, držav članic, eh, ki postavljajo svoja pravila na področju nacionalne varnosti. Hvala lepa, eh, gospe poslanke in gospodje poslanci, za to eh, zanimivo razpravo.